Drage kolegice in kolegi, čas je, da začnemo. Začenjamo zelo pomembno točko na dnevnem redu, po mojem mnenju. Številni evropski državljani čakajo na obravnavo te točke. Smo pri točki 13 na dnevnem redu. Izmenjava mnen s komisijo o osnutku uredbe komisijo o spremembi uredbe 629-2008 v zvezi z emisijami lahkih potniških in gospodarskih vozil, tako imenovana uredba Euro 6. Verjetno se spomnite, da smo to točko obravnavali tudi na prejšnjih sestankih. Tisto ključno vprašanje je vezano na postopek ocenjevanja emisij v realnih pogojih. Komisija pripravlja nov sveže na tem področju, namerava pa ga sprejeti leta 2016. slišali smo nekaj informacij v zvezi s tem postopkom vožnje v realnem času in pogojih, tako imenovani postopek RDE. Komisija nam bo povedala kaj več o tem. Mislim, da lahko kar začnemo z razpravo. Najprej bomo dobila besedo komisija, ki bo predstavila nov predlog. Sledila bo še razprava s člani odbora, Verjetno imamo nekaj vprašanj za komisijo, kar komisija verjetno pričakuje. Besedo predajam komisiji, ki bo podala predstavitev. Gospod Koziku, beseda je vaša. Hvala, predsednik. Hvala lepa za to priložnost, da vam predstavimo rezultat glasovanja v tehničnem odboru za motorna vozila. 28. oktober je potekalo glasovanje. Mislim, da na podlagi tega primera lahko gotovite, da komisija zna hitro ukrepati tudi v težavnih okoliščinah. Glasovanje 28. oktober je bilo pravzaprav zgolj sklepno dejanje v tej dolgi fazi, ko smo se ukvarjali z uredbo Euro 6, šlo pa je za test RDE, torej test emisij v vožnje v realnih pogojih. Predvsem nas je zanimalo, kaj je z dušikom, kaj je z dušikovimi oksidi. Od leta 2010 so se emisije znižale, Euro 3 in Euro 6 sta predvidela omejitve od 600 na 80 mg. Dizelska vozila, ki jih trenutno proizvajajo, izpuščajo štirikrat več emisij, kot je predvideno in presegajo torej meje štirikrat, zlasti v primerjavi s testi v laboratorijih. Zato je komisija predlagala, da se spremeni način izvajanja teh poskusov, teh testov, da bomo izvedeli, odkot sploh prihajajo te emisije in kolikšne so emisije v realnih pogojih vožnje. Torej, to je test RDE. Raven emisij je tista, ki smo jo želeli izmeriti najprej pri dušiku, potem tudi pri manjših delcih. Želimo čim bolj omejiti možnost, da bi kdorkoli manipuliral s testi. Vsi smo seznanjeni s tako imenovanimi defeating devices, ki omogočajo, da se prireja teste. Evropska unija je do sedaj edina, ki je začela izvajati tako stroge teste. Nov postopek je bil izglasovan maja 2015 in sicer v odboru za motorna vozila. Začel bo veljati leta 2016, je pa treba najprej praviti oceno očinka na homologacijo vozil. Mi si želimo, da bi v praksi čim bolj lahko izvajali te poskuse. Mi smo opredelili omejitve, ki naj ne bi bile presežene v okviru teh testov. 28. oktobra so o tem glasovali. Komisija bo na podlagi tega glasovanja tudi sprejela besedilo o testih. Čakamo pa še na odziv strani sveta in parlamenta. Od 1. septembra 2007 velja, da moramo pri testih upoštevati minimalne pragove. Od 1. septembra leta 2019 bo nov test veljaven za vsa vozila, ki se bodo dala na trg v Evropski uniji. Od leta 2017 do 2019 bomo imeli prak 110 odstotkov, potem 50 odstotkov od leta 2020 za vsa nova vozila. Tudi dejavnike skladnosti smo sprejeli, ki omogočajo določeno mero fleksibilnosti za evropske proizvajalce. To se je skazalo za potrebno zato, da upoštevamo tudi tehnične omejitve, še posebej pri trenutnih dizelskih motorjih. Predvideli smo tudi dodatno više znižanje. Potreben je bil kompromis, če smo želeli čim hitreje skleniti sporazum in če smo želeli čim hitreje začeti izvajati strožji nadzor. To je bila naša prednostna naloga. Trenutna praksa, veste, kakšna je, ta se bo do nadaljnega še izvajala. Ta kompromis nam bo omogočil, da znatno znižamo emisije dušikovih monoksidov, ne da bi pri tem preveč motili delovanje avtomobilskih proizvajalcev dizelski motori lahko še vedno v praksi izpuščajo 400 mg emisij na kilometr. 80 bo potem meja za prihodnost. Od leta 2019 bo meja 168, se pravi, znatno bomo znižali prak leta 2021 pa bo najvišji dovoljen prak 120 mg na kilometr. Letno se bo pravila tudi analiza tehnologije, ki se uporablja za izvajanje testov. Če se bo tehnologija izboljšala, kar tudi pričakujemo, bo stopnja napake prav tako znižena. V prehodnem obdobju naj bi bila ta stopnja 50 odstotkov. V besedilu je ta pregled predviden in države članice so se v odboru 28. oktober s tem strinjale. Hvala. Najlepša hvala. Nekaj članov bi se želelo oglasiti v razpravi. Preden dam besedo ostalim detaljem bi sam podal dve tehnični vprašanje oziroma pripombi. Zanima me, kdaj namerava komisija uradno posredovati to besedilo. Drugo vprašanje, nekoliko manj tehnično, bolj politično. Če se prav spomnim, je v vsakem odboru v svetu na voljo tudi mnenje držav članic. In v odboru za motorna vozila sklepam uporabljajo enak postopek ali lahko oni spreminjajo predlog komisije. Slišali smo, da je bil predlog predvsej drugačen, ampak zanima nas kaj več o tem. Sedaj pa lahko začnemo kar z gospodom Florencem. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Upam, da sem dovolj pozorno prisluhnil komisiji. No, očitno bo to spet eh, politična odločitev, kot ponavadi, namreč niste upoštevali tehničnih argumentov. Sam si želim, da bi imeli bolj stroge vrednosti, kot jih predlaga komisija, potem pa mi vedno poveste, da bi bilo to prava katastrofa iz stroškovnega vidika. In prav zato imam vprašanje za komisijo. Zanima me, ali govorimo tukaj o neki pregledni ceni ali pa gre za zelo visoke in zapletene vrednosti, približno tako kot pri CO2. -ju. Torej, to je preprosto vprašanje, ki me zanima. Much, Najlepša hvala, Matija. Ja, eh. Najlepša hvala. To, kar je predlagala komisija, o tem smo že razpravljali. Mislim, da smo imeli tam veliko manevrskega prostora, da se spreminjajo te, te vrednosti oziroma preseganje teh vrednosti. Sedaj pa ta predlog držav članic. No, tukaj imamo faktor 2,1. Eh, Sam sem bil poročevalec eh, za določene snovi, ki smo imeli um, takrat vrednost okoli 80 in sedaj smo se vrnili iz evro 6 nazaj na evro 5. Tukaj smo v Evropskem eh, parlamentu in če bomo to sprejeli, potem bomo videli, da se v bistvu vračamo nazaj na nivo evro 5. Ravno Ravno glede dušikovih oksidov smo videli veliko težav, veliko prezgodnih smrti in tako naprej, torej veliko težav. Zadnji smo na plenarnem zasedanju razpravljali o tem in vprašanje je, kaj bomo z mejnimi vrednostmi, ki jih imamo sedaj na papirju, pa so stare že deset let. Sedaj pa boste to pregledali in se boste tukaj vrnili na iste vrednosti in to nekako legitimirali. A ne bi bilo boljše, da si vzamemo dovolj časa za to, namreč od zadnjega tedna naprej vemo, da ni bilo tukaj eh, prevar samo na področju dušikovih okoliščin. dušikovih oksidov, ampak tudi glede CO2. -ja. Torej, tudi tukaj so goljufali. Torej, zakaj sploh imamo to zakonodajo, če je nihče ne upošteva in kakšne inštrumente ima komisija na voljo, da to uveljavlja kot uh, varuhinja pogodb? Zdi se mi, da tukaj nimamo nobenega načina, kako bi pregledali, da se zakonodaja upošteva. Kakaj je vredna zakonodaja, če tega ne moremo niti nadzorovati? Države članice pa potem kar naenkrat pridejo in predlagajo mejno vrednost 2,1. In nihče ne ve, kako točno je to sploh sestavljeno. V parlamentu se zelo dolgo prepiramo o nečem. Kolegica Šrajer tukaj svoje argumente podkrepi z znanjem, drugi kolegi podajo druge argumente, druge podatke in tako naprej. Torej, to je razprava podkrepljena z argumenti. Vi pa imate povonoma neporegleden postopek in že samo mi kot uh, Evropski parlament, kot inštitucija moramo tukaj takoj narediti konec s takšnim postopkom, namreč drugače se bomo osmešili. Mislim, da potrebujemo večino, da se ta postopek takoj ustavi in da se lahko v miru pogovarjamo o tem. Kar se tiče teh real drive izpustov, to, o tem smo se pogovarjali sedem let, sedaj pa vemo, kaj se je zgodilo 3. septembra, ko smo slišali za ta novi skandal. In 3. septembra sem jaz rekel, da Nikjer ne goljufajo bolj kot pa na teslih avtomobilov. Očitno sem imel takrat zelo prav, tega takrat še nisem vedel, ampak ko se je potem sprožil ta škandal, je bilo jasno. Mi smo tukaj odgovorni za to, da posvetimo v to temo in pokažemo, kako lahko zaščitimo eh, to področje. Sedaj se tukaj. Uh, javno obtužuje različne župane in uh, oni nič ne morejo storiti za to, da je kakovost zraka slabša. Kljub temu, da so tam na primer prenovili svoj vozni park. Poiskati je potrebno prave krivce. Izpusti, ki prihajajo iz izpušne cevi, ne smejo biti drugačni od menjih vrednosti, ki so zapisane na papirju. In sedaj zapišemo tale faktor 2,1, to bi bilo neumno, če bi to dejansko storili. Much, Najlepša hvala, Matijas. Gospod Gerbrandi. You, hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom ponavljal tistega, kar ste povedali pred menoj, tako vi kot Karl Heinz, kot tudi Matijas. Par vprašanj imam. Ko sem prvič videl rezultat tega tehničnega srečanja, sem mislil, da je Evropska komisija razočarana nad rezultatom, vsaj morala bi biti razočarana. Ker smo slišali govorice o tem, kakšen je bil prvotni predlog, ki ga je komisija dala na mizo. Ta končna odločitev ni bila niti približno takšna, kot je bil prvotni predlog. Glede na vse to sem bil izjemno presenečen, ko sem prebral izjavo za tisk strani komisarke. Komisarka je najprej najavila, da je Evropa prva edina regija na svetu, ki bo imela na voljo ta test RDE. Bolj skromen in razumen pristop bi bil drugačen, seveda, vsaj glede na to, da so nas ZDA upozorile na kakšno težavo imamo. Komisija je bila tudi zelo odločna pri branjanju tega stališča. Za komisarko in za celotno komisijo je moral biti rezultat resnično ogromno razočaranje. Zakaj ne bi torej odkrito krivili držav članic, ki niso upoštevali tehničnega predloga, ki ga je podala komisija? Države so se šle politične igrice in skušale spremeniti dejavnik skladnosti, ne na podlagi tehničnega znanja komisije, temveč na podlagi svojih vlastnih političnih presoj. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Poštena konkurenca. Komisarka Bjankovska je zadolžena za to področje v Evropski uniji. Ali obstaja ta poštena konkurenca za podjetja, ki izpolnjujejo trenutno regulativo? Ta uredba velja od leta 2007. Sedaj pa ta ista podjetja slišijo, da konkurenti ne izpolnjujejo zahtev, poleg tega pa jim dajete na voljo še dodatnih 5-6 let, da izpolnijo zahteve uredbe. Meni se to ne zdi pravična konkurenca, ravno nasprotno, sproti spreminjate pravila. Toliko o drugem vprašanju. Še tretje vprašanje. Rekli ste, da se je komisija na koncu strinjala, zato ker je želela hitro sprejeti odločitev, ni želela tratiti preveč časa. Vendar, če prav razumem, se prav veliko ne bo dogajalo med tem trenutkom in septembrom 2017 izvedli boste nekaj pilotnih testov. Sami imam sicer omejeno znanje na tem področju, ampak kolikor vem, je komisija imela na voljo več kot dovolj časa za to, da bi se borila za svoj predlog. Bi lahko podali kakšen komentar s tem v zvezi. Še zadnje vprašanje, gospod predsednik. Zadeve mi namreč niso niti najmanj jasne. Kaj se bo dogajalo od sedaj pa do septembra 2017? stara testna metoda bo takrat še veljala, vi boste začeli s pilotnimi projekti pri tem novem testu emisij. Se pravi, da se bodo sočasno izvajali dvojni testi, ki bodo privedli do različnih rezultatov. Bomo to javno objavili. Mi kot politiki in še bolj potrošniki bomo v teh dveh letih pravzaprav imeli na voljo dvojne rezultate, rezultate iz laboratorijev in rezultate iz realnih pogojev. Kako lahko potem sploh primerjamo, kateri rezultati so točni? To je zelo dolgo obdobje, ko bo vladala negotovost. To bi bilo tudi moje tehnično vprašanje. Hvala. Hvala lepa, gospa Grling. Hvala, gospod predsednik. Leta 2011 je generalni direktorat začel pripravljati test RDE. Zelo dobro so se namreč zavedali, kakšne so težave in potencijalne težave s testom, ki je veljal. Vozila enostavno niso izpolnjevala omejitev pri emisijah. Potem se je komisija leta 2015 končno odločila, da objavi ta prvi del dogovora, drugi del dogovora so objavili prejšnji teden. Dogovor je na mizi. Rekli ste nam, da bi morali imeti na voljo prehodno obdobje, kar se mi zdi delno logično. Vendar mi ni jasno in želim si, da bi komisija to pojasnila, kako bodo vrednosti v tem prehodnem obdobju sploh izračunane? Kako ste prišli do teh vrednosti? So to naključne številke ali so te številke rezultat nekih čudnih aukcij, ki so potekale na ravni tehničnega odbora? Ali obstajajo kakršnikoli načrti za to, da se zadeve pospešijo? Ste pripravili oceno učinka glede stroškov? glede tega, ali bo industrija sploh uspela vse opraviti. Mislim, da bi to moralo biti vključeno v sam postopek odločanja. Zakaj zadeve niso pregledne? Zdi se mi, da je vse precej prikrito. Kolegi govorijo o tem, da bi morali nekoliko zaustaviti ali vsaj upočasniti ta postopek. Sama se s tem ne strinjam. Meni bi bilo ljubše, če bi ta postopek čim bolj pospešili, zato da bi zagotovili boljšo kakovost zraka zlasti v urbanih območjih v najkrajšem možnem času. Komisija, parlament, države članice, proizvajalci so vsi krivi. Kdorkoli se pretvarja, da ni vedel, da imamo težave z mejnimi vrednostmi, preden je bil razkrit škandal z temi deceive devices, se pretvarja. Zanima me, ali bomo v tej svoji goreči vnemi storili več škode, ali bodo ljudje še naprej trpeli. V mislih imam predvsem ljudi, ki delajo za proizvajalce, ne toliko same proizvajalce. Potem pa me zanima tudi, kaj se bo dogajalo z vsemi ostalimi gospodarskimi sektorji, ki sodelujejo z avtomobilsko industrijo. Avtomobilska industrija je gonilna sila v Evropi, je pa pomembna tudi z vidika zelenega gospodarstva in z vidika presenja preskoka na čistejše načine prevoza. Ne želim si, da bi v tej naglici po doseganju enostavnih ciljev končali v položaju, ko ničesar ne bomo razrešili, temveč zgolj povzročili dodatne težave, ki bodo preobremenile industrijo, ki se bo sesula. Mi potrebujemo novo tehnologijo na ulicah. Hvala. Thank you very much. And now, but... Hvala, vas Eichhout. Hvala, gospod predsednik. Kot prvi odziv na to, kar je rekla Julie Gerling, torej lahek, cilah katarča. Mislim, da o avtomobilski industriji tega ne moremo trditi, kajti eh, avtomobilska industrija si je vedno prizadevala, da so se je zavlečevalo s cilji, ki jih mora ta industrija sama doseči. Torej, če so eh, lahka tarča, se sprašujem, zakaj v ZDA so eh, mejne vrednosti glede NOX-a dvakrat strožji in v Kanadi še strožji. V Evropi smo. 2006 govorili, se pogovarjali o mejni vrednosti 80, v Kanadi imajo mejno vrednost 35. Torej, um, sedaj govorimo o RDE postopku. Prvič sem vesel, da imamo nov test, ki je bil napovedan že, ko smo se dogovorili za Euro 6. Torej, bolj ali manj osem let po dogovoru imamo tak eh, test, test.rde. Vendar nekako nisem prepričan in popolnoma sem zmeden, zakaj avtomobilski industriji spet dajemo dodaten čas, da se bo približala ciljem, ki smo jih določili 2007. In nekaj stvari, stvari je zelo problematičnih tudi iz pravnega vidika in to mora skrbeti vse politične skupine in sicer prvič eh, prehodno obdobje. Eh, rečeno je bilo, da avtomobilska industrija potrebuje dodaten čas za izvajanje novih testov. To je enostavno zavlačevanje pri eh, izpolnitvi rokov, eh, ki smo jih že določili in sicer smo kot mejno vrednost določili 80. Eh, avtomobilska industrija je vedela, da eh, uh, bodo uvedeni ti testi in je tudi imela čas. In zakaj v komitološkem procesu je možno enostavno preložiti izpolnitev določenega standarda, ki naj bi bil izpolnjen že leta 2014, potem ko je bil določen 2007. Torej, ti novi testi niso neko veliko presenečenje, avtomobilska industrija je vedela, da bodo prišli in o, tem, o teh se je pogajalo. In zdaj ta faktor 2,1 je res problematičen. Mm, potem eh, dejavnik skladnosti, eh, ki v bistvu um, um, omiljuje te cilje in to je res problematično. In, um, odkud pravzaprav ta dejavnik? Nekako smo slišali, da je to statistična napaka, ampak komisarka je tudi rekla, kako je e, prišlo do te statistične napake, vendar je ona rekla, da je prvotno bil predviden dejavnik 1,18. Torej, bolj dolgoročno, sedaj pa imamo dejavnik 1,5. To pomeni, da v komitološkem procesu je določen nov cilj 120. Ne razpravljamo o 80, temveč 120. In tu je nov cilj. Eh, eh, za katerega smo se dogovorili 2007, ki je bil zakonodajni predpis in sedaj se spreminja v komitološkem procesu. In to naj ne bi bilo spremljivo za nobeno politično skupino. Komitološki proces je tehnični proces in ta se sedaj uporabi za to, da se, da se preloži izpolnitev tega cilja v prihodnost in predvsem, da bo eh, ta cilj eh, tudi nižji, kot je bil predviden. Eh, torej, maksimum naj bi bilo 1,18, 1,5 pa je politična odločitev, to je politični dogovor in politični dogovor ni nekaj, kar naj bi bilo dovoljeno v komentološkem procesu, postopku in zato mora Evropski parlament tu jasno določiti, kje so črte, ki se jih ne sme prestopiti. Take stvari se lahko eh, določijo v zakonodajnem procesu, ne pa v komitološkem procesu in zato se moramo temu upriti. Gospa Širje Piering. Hvala. Veliko vprašanje že bilo postavljenih. Eh, spominjam se prvega sestanka našega odbora. Hitro smo hoteli, napra, eh, smo hoteli napredovati s to uredbo. Potem druga točka, namen Evropske unije. V prejšnjem tednu smo v Strasburu z enim glasom um, um, v bistvu dosegli neko odločitev, en je glasoval več, kot jih je bilo proti. Torej, zakaj postavljam ta vprašanja? Mi izdajamo do, dovoljenja in en sektor dobi večji manevrski prostor kot drugi sektor. V, prejšnj, v prejšnjem tednu je parlament, rekel, da želimo, da bi konferenca v Parizu bila uspešna in vse sektorje treba obravnavati enako. In zdaj se ne spoznam več. Um, imamo torej stroge kriterije za eh, kmete, vse je treba ovrednotiti v miligramih, sveta krava, avtomobilizem pa je pred pravimi kravami in zato pravzaprav ne vem, zakaj potrebujemo neko posebno ureditev za avtomobilski sektor. Dobro, tudi sama poznam ljudi iz te panoge, ki mi pravijo, že več let vemo, da je tako če so poslanci tako neumni, da tega niso spregledali, potem je to njihova krivda. Jaz nisem že tako dolgo v parlamentu, ampak hočem enaka pravila za vse, pravila igre za vse, gospodar. E, komisija je danes prišla sem in je rekla, da potrebujemo kompromis, vendar to nikakor ni kompromis. Pred osmimi leti je Evropska unija se odločila za 80 mg na kilometr in danes ste rekli, da ste sprejeli kompromis. 1,68 e, mg na kilometr. Zato prosim komisijo, da nam pove, za kakšen kompromis pri tem gre, to sploh ni kompromis. Če je pred osmimi leti bilo odločeno 80 mg na kilometr, kako lahko danes govorite o eh, kompromisu, ki znaša 1,68 mg. Če si ogledamo eh, ta zakon, ki je bil sprejet leta 2007, 56. člen te uredbe je zelo jasen in pravi, da 80 mg NOx za dizelska vozila je treba doseči v realni vožnji in ne govori o tolerančnih vrednostih ali o kakšni drugi fleksibilnosti. Danes pa komisija govori o fleksibilnosti, rekli ste nam, da boste uvedli fleksibilnost. 1,08 eh, eh, odstotkov do 2019 in Eh, potem še dodatno vrednost do leta 2020. In zato želim vprašati, katera je pravna podlaga, na kateri je tehnični odbor se odločil za to spremembo. Kajti v prvotni uredbi sploh ni govora o fleksibilnosti. Če si ogledamo obdobje po letu 2020, je 1,5 v popolnem nasprotju z lastno oceno komisije, tako kot smo pravkar slišali. Ko, eh, ocena komisije je 1,2 eh, faktor skladnosti. Ali nam nekdo lahko pove, kako je odbor prišel do um, faktorja skladnosti 1,5, ki je v nasprotju z oceno komisije in zanimivo bi bilo vedeti, na kakšnih študijah to temelji. Eh, ki jih je uporabil ta tehnični odbor, zato da je prišel do faktora 1,5 po letu 2020. In razen tega si želim eh, upogled v utemeditve, zakaj je tako težko za industrijo eh, izpolniti te mejne vrednosti, ki so bile določene pred osmimi leti. Ker je bilo večkrat ugotovljeno, da je tehnologija za dosego meja Euro 6 izvedljiva in da to tudi ni um, veliko dražje, 100 evrov se ponavadi navaja, sprašujem, zakaj do tega ni prišlo. Razen tega že obstajajo vozila, ki dosegajo ta, to mejo 80 mg na liter. Danes si želimo konkretne odgovore. Če nimamo konkretnih odgovorov, potem eh, zaključki iz tega ne bodo tako eh, lepi. Gospa Perdar. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz sem poročevalka v Sinci za um, uredbo o um, čistosti zraka. In rekli smo, da je pomembno, da vsi sektorji pri prevoza prispevajo k tem čistejšem zraku in s tem se strinjamo. In v tem poročilu tudi um, izražamo mnenje, da je treba za vse sektorje določiti mejne vrednosti. Držav, države niso dosegle teh ciljev zaradi visokih emisij NOx. V glavnem zaradi dizelskih vozil ne samo. Študije so dokazali leto septembra, da je samo eden od desetih dizelskih vozil dosegel cilj 80 mg NOx pri realni vožnji. Euro 6 dizelska vozila bodo sedaj lahko eh, izpuščala dvojno vrednost teh 80 mg. In to je strašno. Tudi moja vlada, Združeno kraljestvo, se strinja mm, s to razvodenitvijo te direktive, ampak to vodi do več eh, smrtnih žrtev in tudi do več stroškov za vse teritorijalne skupnosti. Zato sprašujem, ta faktor skladnosti 1 na cela 5, eh, kako bo to vplivalo na doseganje ciljev v državah članicah v primerjavi s faktorjem skladnosti 1? In ali je ta predlog res eh, Eh, primeren ali eh, to velja tudi za eh, tovornjake in za avtobuse in ali je to v skledu, skladu z ambicijami komisije, kar zadeva izboljšanje čistosti zraka in sicer, da bi do 2030 eh, zmanjšali um, um, onesnaževala v zraku za 50 odstotkov. Um, in potem um, govorite tudi o tem, da je treba omejiti te goljofije, ampak ali je to res dovolj, dovolj ambiciozno? Pa pravzaprav bi morali eh, prepovedati te goljofije eh, eh, in to naj bi bil na vsak način naš cilj, ne smemo pa zaostajati za Euro 6. Hvala gospod predsednik, kar najbolj pogrišam v tej razpravi o RDE testih, je jasen govor. Mislim, da je veliko številk eh, in veliko utemeljevanja, ki nima nič skupnega z eh, dejanskimi nameni komisije in sveta. Govorimo o faktorjih skladnosti. Um, 2,1, kar predlaga svet. In strinjam se z Matijasom Grotjem, da je to v bistvu smešno, to ni faktor skladnosti. Um, to je. To pravzaprav pomeni umik standardov Euro 6 in to je vračanje na standarde Euro 5. Če želi komisija storiti nekaj podobnega, potem je najmanj, kar moramo storiti mi, da zahtevamo predlog, eh, ki bo eh, govoril o jasnih namenih komisije, da pa se tu ne gremo neke igrice s eh, faktori skladnosti. Razen tega se mi zdi, kot da smo v nekem, neki gledališki predstavi. Ta predlog faktorja skladnosti 2,1, vsi smo jezni zaradi tega in to napadamo, ta faktor skladnosti 2,1, ampak to je kot biko borba in to je neke vrste rdeča e, e, ruta. In to je bilo namenoma uvedeno, da mi to napadamo, kajti 1,6 e, test, eh, faktor skladnosti je bil pravzaprav predviden, ampak tudi tu je smešno. Bodimo odkriti in gospod Eichhout je to tudi jasno povedal z tehnične perspektive, faktor skladnosti ni tehnološki ali industrijski problem. Eh, Tem, ehm, in, torej negotovost je pri mirjenju in to je 1,2 faktor skladnosti tako kot to dokazujejo tudi študije. Torej vse, kar je nad 2,1 ali 18, ni tehnična rešitev, temveč politična odločitev. In bojim se, da se bo zgodilo, da se bo parlament zaletaval v ta faktor 2,1 in potem bomo imeli nek lep kompromis, ki se bo glasil 1,6. In to si ti gospodje od vsega začetka želijo. In to je v nasprotju s tem, za kar si prizadeva parlament. Torej, ne gre samo za to, da kritiziramo ta predlog 2,1, s tem se vsi strinjamo. Mislim, da moramo upoštevati tudi, da kompromis 1,6 ali kak podoben kompromis da je tudi to politična odločitev, ki, eh, nima, eh, ki sploh ni tehnično vprašanje, torej nima eh, nič eh, skupnega s eh, tehničnimi vidiki tega vprašanja. Gospod Ivo Bilet, hvala gospod predsednik. Um, predstavniku komisije uh, bi bo videl, da je tudi pravna služba parlamenta pripravila dokument, v katerem se glasi, da je treba Euro 6 eh, pod normalnimi pogoji spoštovati. To je prva točka in dejavniki eh, skladnosti. Torej, parlament eh, sicer ni proti njim, vendar proti načinu izvajanja. In pravna služba je zelo jasna pri oceni odločitve, ki je bila sprejeta lan, v prejšnjem tednu. E, e, torej, e, drugi osnutek uredbe presega pristojnosti, ki jih ima komisija, tako e, takšna je ocena pravna služba. E, pravne službe. Zato sprašujem komisijo, kako želi nadaljevati. Ne morem izhajati iz tega, da. Eh, eh, ker eh, parlament ugovarja tako na ravni eh, odbora, kot in na ravni plenarnega zasedanja, komisija tega ne bo mogla enostavno spregledati, ali bo komisija pripravila nov predlog, upoštevajoč pomislike eh, parlamenta. In druga pripomba se nanaša na. naša omolog omologizacijo. Imamo resolucijo parlamenta, ki je bila sprejeta pred dvima tednoma in ki jasno pravi in komisarka Bjankovska je prejšnji teden to tudi že potrdila, ali lahko predstavnik komisije potrdi, da je namen komisije pripraviti predlog um, za evropski nadzor nad eh, nacionalnimi um, homologacijami. Hvala gospod Dens. Zdi se mi, da komisija in države članice si želijo, da se o tem pač ne bi bilo treba več uh, pogovarjati, da bi se tukaj nekako pometlo. Um, um, govorimo o nekem abstraktnem eh, konceptu, torej govorimo o osnaževalih in kako jih zmanjšati. Zato eh, postavljam eh, komisiji naslednje vprašanje, ker je to postopek soodločanja in pred osmimi leti smo v takem postopku določili zelo eh, jasna pravila, da gre za eh, pogoje pri realni vožnji. Kako je možno take cilje sedaj spreminjati. E, torej, če vzamemo 80 mg plus ta e, faktor skladnosti, 1,5, 80 je seveda potem više kot 80, ampak jaz ne vem, kako se to sploh računa. Uh, ampak uh, mislim, da uh, Eh, v bistvu tudi nimajo pravega odgovora na to. Gospod Jar, hvala, gospod predsednik. Eh, tu gre deloma za zamenjavo paradigme. Svoj čas sem rekel, ali gre za to, da izboljšamo statistiko ali resničnost. In ta, te, pri tej zamenjavi paradigme želimo izboljšati resničnost se pravi pri statistiki v laboratoriju smo eh, dobili to bitko. Vendar pomembno je, da se zadeve spremenijo tudi v realnost in zato dve vprašanji, ki jih imam za komisijo prvič. Ali imamo pregled nad eh, podatki v resničnosti? Ali sploh izpolnjujemo Euro 5? Mogoče smo šele pri Euro 4, jaz sem že popolnoma zmeden. Kako je v realnosti? Kakšno je dejansko stanje? ali drugače rečeno, pri kateri euronormi smo v, re, ja, v resničnosti. Če želimo izboljšati resničnost, si moramo zadati realne cilje, ki so tudi um, uresničljivi. Drugo vprašanje pa postavljam bolj nam samim, gospa Šarepiri je to že rekla, ali naj ne bi glede na dejstva um, pustili mirovati eh, direktivo, ki je bila omenjena, kajti če eh, za kmetijstvo določamo stroge cilje in sicer v resničnosti eh, in če ugotavljamo po drugi strani, da moramo določene metode in cilje v drugih sektorjih spremeniti, potem ni pre, to ni Eh, korektno in zato naj bi postili mirovati to direktivo. Sedaj pa eh, dobi besedo komisija in eh, pričakujemo si veliko zanimivih odgovorov. Uh, Prvo vprašanje se je nanašalo na posredovanje tega besedila, če se prav spomnim. Trenutno se pripravljajo prevodi. 23. november je sedaj rok, e, takrat bomo imeli vse e, prevode na razpolago in vam bomo ozredovali to besedilo. V parlament drugo vprašanje se je nanašalo na vprašanje, ali je možno, e, torej ali je bil ta predlog odbora na voljo tudi Ehm, parlamentu in ali je to možno spremeniti s kvalificirano večino držav članic. Potem še eno vprašanje, mislim, da je to bil gospod Florence. Torej, rezultati tehničnega odbora za motorna vozila in um, glasovanje tam kaže, da 30 do 50 odstotkov Eh, sedanjih vozil je treba prilagoditi eh, za to, da bi izpolnili kriterije. Seveda gre za dizelska vozila, potem kar se nanaša na vprašanje oziroma komentar gospoda Groteja. Eno vprašanje se je nanašalo na CO2, na to bo odgovoril Filip, drugo pa se je nanašalo na zakonodajo. Seveda je treba ugotoviti, da uvajanje RDE eh, dela zakonodajo bolj konkretno. Torej, eh, sedanji eh, testi so seveda drugačni in so tudi rezultati drugačni in eh, tim RDE postopkom bomo lažje eh, zagotovili izvajanje te zakonodaje in eh, trenutno pripravljamo reformo sistema homologacij, to je seveda bolj temeljn element, eh, ki naj bi zagotovil učinkovitejšo še zakonodajo in izvajanje zakonodaje. Začeli smo s premimbo sistema homologacij in sicer gre za varnostne klauzule, eh, potem tudi dodatni nadzor in tako naprej. Eh, z ozirom na to, kar se je zgodilo, je to seveda še bolj aktualno in treba je okrepiti to, kar smo si tako in tako že zadali kot za cilj. Potem eh, gospod Gerbrandi. Uh, o um, poročanju v medijih, uh, torej emisije bodo najprej zmanjšane za dve in ob koncu tega postopka za štiri v praksi. In to, da to lahko hitro izvedemo, je treba upoštevati. In če sedaj ne bomo reformirali tega sistema RDE, bi situacija ostala takšna, kot je. 400 mg na kilometr v povprečju, potem poštena konkurenca. Torej, če nekatera vozila izpolnjujejo sedanje določbe, to še ne pomeni, da dejansko izpolnjujejo in dosegajo vsi ti meje tudi realni, pri realni vožnji. Torej, v realnosti je to povprečje 400 mg če vozilo izpolnjuje zakonske predpise, to še ne pomeni, da v praksi na cesti dosega te in ostaja pod temi mejnimi vrednostmi. Torej, problem je malo bolj teoretične kot praktične narave. Kaj se bo zgodilo od sedaj do leta 2017? Novi testi bodo uvedeni komplementarno k starim testom. Torej, izvajamo že pilotne teste. Od 1. januarja 2016 bodo testi uporabljeni za um, namen monitoringa, namen spremljanja in tudi države članice bodo imele na voljo vse informacije, da bodo lahko izvajali te teste. razen tega je možno prilagoditi faktor skladnosti vsako leto, tako da bomo sproti vedeli več in kakšen um, faktor skladnosti potem res potrebujemo. Kako smo prišli do teh vrednosti? Faktor skladnosti temelji na dveh elementih in sicer prvo test sam, testna metoda, torej, in na drugi strani negotovost eh, glede testov na cesti, kajti ne veš natančno, kakšen bo pospešek eh, zaviranja in tako naprej, ali eh, bolj hribovita cesta ali. Komisar je dal predlog, države članice so bile mnenja, da je ta skladnost, faktor skladnosti, da mora biti višji in potem je pač prišlo do tega kompromisa in razen tega je predvidena revizijska klauzula. Eh, bolje, ko nam bo eh, uspevalo eh, izvajati te nove teste, več bomo vedeli in lažje bomo prilagajali faktor skladnosti. Ehm, potem, da imajo v ZDA strožje ehm, vrednosti, No, moramo vedeti, da v ZDA imajo veliko manj dizelskih eh, eh, vozil in eh, emisije, dizelske emisije eh, so tam manj eh, stroge kot pri nas. Malo še gledam, kaj sem si zapisal. Beseda fleksibilnost fleksibilnost je pre, m, zamišljena kot neka marža, um, predvsem, ko gre za um, testne postopke. Um, to je v bistvu neka marža, uh, ker je treba videti, da obstajajo negotovosti um, glede načina, kako se izvede določen test. In ta marža, Uh, um, um, uh, je seveda tudi nek, neke vrste stvar dogovora. Torej, lahko bi rekli, da gre za določene marže, ki nastajajo zaradi negotovosti pri izvajanju testov in ne za fleksibilnost. Potem, kar povezava z um, um kakovostjo zraka in faktorjem skladnosti, tu ni neke direktne povezave. Um, Eh, kajti kakovost zraka v državah članicah eh, merijo na osnovi vseh emisij, zato tu ni neke direktne povezave, vendar je treba omeniti, da so emisije eno x na faktor skladnosti omejene. Če to primerjamo z zmanjšanjem v praksi um, in s tem RDI postopkom bomo prav gotovo dosegli napredek, torej eh, od faktorja 400 bomo šli dosti nižje. 1,2-1,5-25 eh, mg na kilometr eh, v primerjavi s tem, kar imamo sedaj. Ko mi s komisija želi revidirati sistem homologacij, s tem se ukvarjamo in malo še gledam tu na okrog, ali sem mogoče pozabil eh, odgovoriti na katero od vprašanj. Kar, kaj bi storila komisija, če bi se parlament odločil, da Eh, je komisija presigla svoje pristojnosti, ne morem prejudicirati, kako bi se komisija odzvala na to. No, sedaj bo moral parlament sprejeti odločitev in komisija bo potem morala razmisliti o tem. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Filip, ali bi še kaj dodal? Ne. If I remember well, there were some questions on CO2. And, uh... Ja, bilo je še vprašanje o CO2, se mi zdi. No, ne vem, če se pravilno spomnim. Gospod Hovn, izvolite. Thank you, Mr. Chair. Your memory is clearly better than Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, očitno imate boljši spomin kot jaz. Morda je bilo nekaj polovičnih vprašanj glede CO2. -ja. Gospod Florenc je omenil, uh, kakšne so, kakšni so stroški povezani z CO2 v primerjavi z emisijami dušikovih oksidov. Žal to ni vprašanje, ki ga lahko danes odgovorim, namreč nisem se pripravil na to, bom pa pregledal in vam odgovoril. Gotovo obstajajo velike, velike pomisleki glede stroškov pri CO2, ampak eh, naši kolegi na direktoratu bodo naredili primerjavo med temi stroški in stroški za dušikov oksid. Drugo vprašanje je bilo povezano za situacijo v ZDA. Seveda obstajajo standardi za izpuste CO2 v ZDA in težko je primerjati vozni park v ZDA z evropskim, namreč obstajajo popolnoma različne, različni tipi in velikosti vozil tam in tako naprej. Ampak v publikacijah, ki jih je objavil ICCT, se zdi, da so naši evropski standardi bolj strogi kot eh, standardi v ZDA. In vprašanje, ali obstaja povezava pri delovanju CO2 in NOx. V zgodovini je bil odgovor, da je to res, ampak sedaj se zmanjšuje razlika. Namreč v zadnjih letih vidimo, da imajo bencinski motori zelo podobne izpuste kot dizelski, tako da se ta razlika tukaj zmanjšuje. O tem imam seveda tudi nekaj informacij, ki jih lahko tudi delim, če bo to potrebno. Hvala. Thank you very much. I don't know if Mr. Geb. Najlepša hvala, gospod Grebrandi. Želite še komentar? Izvolite. Ja, imam še eno dodatno vprašanje. Če vsak teden ukradem pet jabolk in potem me ujame policija, sam pa se s policijo dogovorim, da bom v prihodnosti ukradel samo še tri jabolka vsak teden ali komisija pravi, da bi bila to torej, izboljšanje situacije po njihovem mnenju. Torej, to bi bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je naslednje. Če sem pravilno razumel, je situacija med danes in naprimer januarjem 2018 takšna, da bomo imeli dve vrsti testiranj. Rezultati obeh testov bodo na voljo. Torej gre za zelo zahtevno situacijo. Ampak govorili ste o poprečnih izpustih v višini 400 mg, ki jih imamo sedaj. Torej, to bo dovoljen, dovoljena vrednost za naslednji dve leti. Kaj to pomeni? Da imamo faktor skladnosti 5 za naslednji dve leti. Ali to drži torej? Spoštovani kolegi, ja, Veliko vas je prosilo, da bi se še postavili kakšno dodatno vprašanje. Jasno je, da želite vsi zastavljati še neke dodatne vprašanja, dodatne komentarje. Če želite, lahko nadaljujemo, ampak eh, v tem primeru bi bilo bolje to razpravo predstaviti na kak drug dan. Očitno je, da vas eh, odgovori niso v celoti zadovoljili in zato bi bilo morda dobro, da imamo dodatno razpravo. Vsi ste si ustvarili mnenje glede tega vprašanja, očitno, in po vsej vrednosti bomo o tej temi še razpravljali na drugih sestankih, tudi s komisijo. Razprava se danes namreč še ni zaključila. Tako da prosim kolege, da ne zastavljate dodatnih vprašanj, nadaljevati moramo namreč za naslednjo točko na dnevnem redu komisije, lahko se odzovete, potem pa bomo zaključili za to točko in bomo nadaljevali. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, poskušal bom odgovoriti, ne da bi se zastavljala dodatna vprašanja. Glede jabolk, tega ne bom komentiral. Kar pa se tiče faktorja skladnosti, tam imam komentar, namreč eh, faktor skladnosti 5 to ni pravi način, kako predstaviti situacijo. Imamo zakonodajo glede testiranja in proizvajalci, ki lahko uh, eh, dajo svoja vozila na tržišče, upoštevajo to zakonodajo. Ampak ta test trenutno ni dovolj dober. Torej ne gre za faktor skladnosti 5. Trenutni test pa nam ni omogočal primernega testiranja, sedaj novi test bo dejansko vključeval ETE e in zato bo boljši. Ampak tukaj je predvsem neskladnost in nejasnost glede faktorjev skladnosti. Ni pa pravično reči, da je tukaj faktor skladnosti 5. Ne, potrebujemo to prihod, prehodno obdobje za proizvajalce, da prilagodijo svoje vozila in sedaj bomo dobili nove izkušnje s tem testiranjem. Torej, ne bi bilo pravično, da rečemo, da smo sedaj izbrali ta faktor skladnosti 5. Prav to razpravo bomo na tem mestu zaključili in sedaj lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za eh, vprašanje za ustni odgovor glede obravnave OEEO. E e Gre za ustno vprašanje, ki sta ga podala Bas Eckhout in Karl-Heinz Florence oba sta torej soavtorja in eh, dajem vam možnost, da spregovorite, kdo bo začel. Karl Heinz, izvolite. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Samo še nekaj, Karl Heinz. Spoštovani kolegi, zaprli smo, zaključili smo razpravo glede te prejšnje točke. Tisti, ki želite zapustiti dvorano, to lahko seveda storite, ampak mi sedaj nadaljujemo z delom, tako da vse vljudno prosim, da ste tiho. Karl-Heinz, izvolite. Najlepša hvala. Ja, v parlamentu smo že večkrat govorili o krožnem gospodarstvu. Že večkrat smo govorili o oceni trojni A in o podobnem. In vprašanje je, kako uspešna je Evropa pri ponovni uporabi virov, ki smo jih že uporabili naprimer eh, direktiva glede električnih naprav. S kolegom Gerbrandjem smo poslali dopis komisiji, v katerem smo vprašali, kako države članice postopajo glede tega, ali smo na pravi poti, ali je trenutni standard izvajanja, ki smo ga pričakovali, uspešen, po našem mnenju namreč temu ni tako. Slišali smo, da obstajajo cele gore nezakonite nezakonitih elektronskih odpadkov, ki so zelo dragoceni, da se vsi ti odpadki prenašajo izven Evropske unije in se ne upošteva direktive OEO. E Naši cili za zbiranje teh odpadkov se ne upoštevajo in kar je še hujše je, da se stanje še poslabša. Vse to je dokazala tudi študija, ki so jo opravili in eh, ta študija je potrdila stanje. Komisija se je seznanjila za to raziskavo in zelo hvaležen bi bil komisiji, če nam lahko poda več informacij glede tega, kakšno je trenutno stanje. In zakaj je to tako pomembno za me, gospod predsednik? S komisarjem Velo in drugimi smo se pogovarjali o krožnem gospodarstvu. Torej, v bistvu izgrajujemo krasen sistem, ampak konkretno eh, stari električni in elektronski izdelki, stari avtomobili in tako naprej, ti pa ne upoštevajo teh novih sistemov. Nima smisla, da opravimo odlično novo konstrukcijo, če vidimo, da je stara propadla. In to je moje preprosto vprašanje za komisijo, kako bodo to uredili. Najlepša hvala, gospod Eckhout. Ja, kolega Karlheinz je to že pravilno in odlično povedal, tako da tega ne bom ponavljal v angliščini ali nizozemščini. Najlepša hvala. Sedaj pa lahko glede tega vprašanja prisluhnemo tudi komisiji. Z nami je gospod Julio Garcia Brkas. Takoj mu bom dal tudi besedo, da nam lahko odgovori na to vprašanje. Good afternoon. Eh. Lep pozdrav sem skupaj. Za začetek bi se rad zahvalil avtorjema tega vprašanja. Namreč pozdravili smo to priložnost za razpravo glede določenih izzivov, s katerimi se soočamo pri pravilnem upravljanju električnih in elektronskih odpadkov. Gre za odpadke, ki se najhitreje kopičijo in ki so tudi najbolj vredni. Prav zato želimo bolj visoko stopnjo zbiranja teh podatkov. To ustno vprašanje je zelo široko zastavljeno. Namreč ne gre samo za eno vprašanje, ampak v bistvu za pet pod vprašanj, ki se nanašajo predvsem na izvajanje direktive o odpadni električni in elektronski opremi, torej direktiva OEEU. Teh pet pot vprašanj bom odgovoril enega za drugim, poskušal bom biti kar se da jedrnat, ampak seveda nisem želel izpustiti nobenega izmed vprašanj. Prvo vprašanje. Kakšne uh, rezultate je komisija potegnila iz študije CEVIT. Ti rezultati za nas niso veliko presenečenje, namreč eh, smo eh, prejeli veliko posrednih in neposrednih dokazov glede tega, koliko, kakšen, kakšna velika količina električnih in elektronskih odpadkov ni pravilno upravljena oziroma koliko se jih nezakonito izvozi izven EU tukaj potrebujemo več nadzora in eh, več inšpekcij. Imamo zakonodajna orodja, predvsem kar se tiče direktive Rekast, zelo prenovitve te direktive, ampak eh, nismo jih pa začeli še aktivno uporabljati. Direktiva vključuje tudi zahteve, ki bi preprečevali, kako preprečiti izvoz nedelujoče električne elektronske opreme v tretje države nacionalni inšpektori imajo torej orodja, s katerimi lahko preverjajo pošiljke. Če se jim zdi, da je v teh pošiljkah nezakoniti odpadki za izvoz. Pomemben inštrument je tudi, da se tukaj obrne eh, dokazno breme. Namreč imetnik te odpadne opreme, mora dokazati, da gre za delujoče električne in elektronske naprave in ne za odpadke. Spremenili smo tudi to direktivo na tak način, da bi prilagodili eh, delovanje. Ti amadmaji bodo veljali od 1. januarja in na tak način bodo inšpektori imeli več pristojnosti. Države članice morajo s 1. januarjem 2017 ustanoviti inšpekcijske urade, ki bodo pregledovali neko minimalno število pošiljk. Vse, kar je povezano z inšpekcijami, je seveda v pristojnosti nacionalnih organov, predvsem carinskih organov, inšpekcij za odpadke, pa tudi policije. Sprejemamo pa tudi ukrepe na evropski ravni. Naslednje leto bo komisija začela z pobudo za preverjanjem preverjanje skladnosti eh, direktive OEEO. E e Tam bomo preverili, kako poteka recikliranje izdelkov eh, in zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Pregledali pa bomo tudi, kako se preprečuje nezakonito tih otapljanje teh izdelkov. V omrežju inšpektorjev za okolje so tudi pripravili nekaj ukrepov proti nezakonitim pošiljkam odpadkov. Tukaj bomo upoštevali obstoječe izkušnje glede ocene tvegan pri razvoju inšpekcijskih uradov, kot so predvideni v uredbi za pošiljanje odpadkov sodelujemo tudi z enim izmed partnerjem iz študije CEVIT. Tam sodeluje tudi uh, delovna skupina Interpola glede okoljskih zločinov. Seveda pa smo tudi danes um, prisotni na konferenci Interpola v Lijonu, kjer se naši strokovnjaki pogovarjajo o nezakonitem izvozu odpadkov. Podpiramo določene projekte, s katerimi bi izboljšali zmogljivosti v državah v razvoju. Poleg tega pa smo začeli tudi z projektom, ki bo izboljšal carinsko sodelovanje z Kitajsko, predvsem pri pregledu takšnih pošiljk električnih in elektronskih odpadkov. Izboljšali bomo tudi naše udejstvovanje na svetovni ravni, predvsem kar se tiče pri izvajanju tehničnih priporočil glede sledenja električnih in elektronskih odpadkov. Ti pa so bili zapisani v Bruselski konvenciji, ki je bila sprejeta letos v začetku leta. Tako sedaj pa drugo vprašanje, kakšna je situacija glede izvajanja direktive OEO e v državah članicah, predvsem kar se tiče zbiranja odpadkov, skupnih ciljev in inšpekcij. Za začetek bi rad omenil, da je trenutni cilj za zbiranje električne in elektronske opreme v sedmem, zapisano v sedmem členu in ta cilj se že izvaja, ta je že prenešen. Trenutna situacija zato torej sploh ni slaba zadnje leto poročanja je bilo 2013 in nekateri, nekatera poročila še sicer niso prišla oziroma nam še manjkajo. Po podatkih Eurostata namreč samo pet držav članic ni doseglo teh ciljev za zbiranje. Nekatere izmed teh držav pa so zelo blizu tem ciljem. Stopnja skladnosti za cilji za recikliranje in zbiranje, ki so zapisani v petem členu, oziroma peti prilogi k direktivi OEO, e e te stopnje so zelo dobre, samo tri države članice še niso dosegle ciljev glede opreme za recikliranje. Štiri države članice še niso eh, izvedle avtomatičnih zbirališč za takšno opremo tri države pa imajo tudi težave z določenimi potrošniškimi eh, napravami. V obdobju 2010 do 2012 smo imeli veliko primerov nezakonitih pošiljk takšnega odpada. Kar 15 odstotkov takšnih primerov je bilo nezakonitih pošiljk odpadne električne elektronske opreme. Število primerov se sicer veča, ampak to niso nujno slab, slabe novice. To lahko morda samo pomeni, da so inšpekcije bolj učinkovite, bolj pogoste in da uh, mi samo preprečimo večje število nezakonitih pošiljk. Tretje in četrte vprašanje bom združil in na njo odgovoril skupaj. Ti dve vprašanje se nanašata na povečane stopnje zbiranja, ki veljajo za leto 2016. V četrtem vprašanju pa ste nas vprašali, ali komisija želi predlagati nove kategorije za zbiranje pri določenih kategorijah OEO ja, komisija je pričela s pripravo študije, v kateri smo preučili obe vprašanje. Kar zadeva zmogljivosti, da bi pripravili nove cilje za zbiranje za 2016 in 2019, smo ugotovili v tej študiji, ki smo jo pravkar zaključili, pa sicer še ni objavljena. Torej, tam smo ugotovili, da nekatere države članice morda ne bodo dosegle ciljev, če ne bodo začele pravilno izvajati določenih stvari. Tukaj govorimo o neprijavljenem zbiranju in o slabem zbiranju izvajanju direktive ter eh, premalimi zmogljivostmi za nadzor. Študija pravi, da moramo izboljšati zmogljivosti v desetih državah članicah, kjer, bodo, kjer so imeli v letu 2010 stopnjo zbiranja nižjo od 30 odstotkov vseh OEEU. Te vrzeli pri izvajanju so najbolj pogoste v državah članicah, ki imajo nižje stopnje zbiranja teh izdelkov. Pripričan sem, da bomo o tem vprašanju govorili tudi v pobudi za povečanje skladnosti, s katero bomo začeli naslednje leto, kot sem povedal že prej. Raziskava je preverila tudi možnost, da bi pripravili individualne cilje za posamezne kategorije OEO. E e V raziskavi smo torej ugotovili, da bi taki individualni cilji lahko koristili iz eh, okoljskega in eh, gospodarskega vidika. Po drugi strani pa smo ugotovili tudi to, da bi bilo težko pripraviti takšne individualne cilje za vso Evropsko unijo, zato ker so pogoji zelo različni v državah članicah po EU. Poleg tega bi bilo po našem mnenju tudi neproduktivno, če bi pripravili individualne cilje za zbiranje, če pa še ta zakonodaja ni bila v celoti prenešena in preverjena. Komisija trenutno ne namerava spremeniti direktivo OEO, e e tako da bi imeli cilje za zbiranje za posamezne kategorije. Države članice pa imajo seveda proste roke, da razvijajo same takšne cilje in da pripravijo nacionalne cilje za zbiranje. To bi bil namreč lahko dober način, kako izboljšati izvajanje ter doseči splošne cilje za zbiranje, ki so zapisani v direktivi OEU. E in še zadnje vprašanje kakšna je trenutna situacija glede razvoja minimalnih standardov kakovosti za obravnavo v EU. Evropska organizacija za standardizacijo in je dobila nalogo naj razvije evropske standarde na tem področju. Ti standardi morajo ustrezati in se nanašati na obravnavo v EU izdelkov, ter odražati trenutno situacijo in trenutne tehnične standarde. Tukaj smo prosili tudi za standard za ponovno uporabo in to bo objavljeno do konca naslednjega leta. Nekateri standardi pa so bili celo že objavljeni. To vključuje tudi standarde za obravnavo OEEO, e e pa tudi standard za Eh, recikliranje žarnic ter eh, za recikliranje OEO, e e z, ki vsebuje določene snovi, ter za recikliranje eh, zaslonov, ravnih zaslonov. Objavili smo tudi standarde za onesnaževanje izdelkov OEO e in izdelkov, majhnih gospodinskih izdelkov, ki vključujejo nevarne snovi. Prišlo je toliko torej do velikega napredka glede razvoja standardov za upravljanje z OEU. Ko bodo ti standardi dokončani in objavljeni, pa bomo sprejeli delegirani akt, tako da bomo imeli ekvivalente teh standardov, ki bodo veljali tudi za tretje države. Tako, gospod predsednik, žal mi je, ker sem dolgo časa odgovarjal, ampak eh, vprašanja so nekako izgledala kot anketa, bolj kot ustno vprašanje. Tako da sem moral navesti vse te specifične odgovore. Resnično upam, da nisem ničesa izpustil ter da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala. Thank you very much. I don't know if the colleagues... Najlepša hvala. Ne vem, ali ima kdo kakšno vprašanje. Karl Heinz, izvolite. Ja, najlepša hvala. Hvala za ta obširni odgovor. Imam vprašanje, ki se nanaša na države članice. Povedali ste, da je situacija različna in to je tudi razumljivo. Zanima me, ali obstaja ena država, ki je popolnoma drugačna. Torej, ali obstajajo ekstremi, države, ki so zelo zauzete in države, ki morda ne izpolnjujejo ciljev. Ali gre pri tem za države, ki imajo velika pristanišča in morda lažji prevoz oziroma izvoz. Povedali ste, da potrebujemo nadzor, to je res, ampak zanima me, kje želite uvesti ta nadzor, te inšpekcije ali je potrebno bolj in bolj aktivirati države članice, naj uvedejo inšpekcije, ali pa bo komisija izvajala takšen nadzor. Lahko komisija sploh nadzira. Torej, to me zanima, kdo mora izboljšati nadzor in kakšen, kakšno vlogo igrajo električni in elektronski odpadki v krožnem gospodarstvu, o katerem govorimo. Ali so to pomembni izdelki ali lahko uporabimo nekakšne sestavne dele samo. Kako je s tem? Najlepša hvala, gospod Eka, ti izvolite. Ja, za začetek bi se tudi jaz uh, zahvalil Karl-Heinz Florencu, namreč, uh, oziroma zahvalil bi se kolegu iz uh, komisije, ki je res obširno odgovoril na vprašanja še vedno pa imamo eno ključno politično vprašanje. Namreč, kaj želimo tukaj doseči? Vprašanje, o katerih govorimo, namreč eh, nezakonito eh, sprejemanje teh odpadkov, to ni nič novega. Ta raziskava je samo še enkrat pokazala, kako obširen je ta problem, o katerem seveda že dolgo vemo, da obstaja. Od komisije bi rad slišal, da je njihov namen, da morda čez tri leta ne bomo imeli ponovno iste razprave o tem, kako nelegalno uh, izvažajo takšne izdelke. To je namreč težava. Najlepša hvala za te natančne odgovore, ki ste jih podali, ampak zanima me, kako boste razrešili to vprašanje in kako boste zagotovili, da ne bomo čez tri leta ponovno govorili o tem brez rešitve. Kot ste že povedali v svojem odgovoru, je ta to vprašanje pomembno za kruž, kružno gospodarstvo. 2. decembra boste pripravili nov predlog o kružnem gospodarstvu in zanima me, ali ste lahko bolj natančni glede tega, glede katerega vprašanja se boste uh, opredelili v svojem predlogu glede kružnega gospodarstva. Torej, na kak način želite to rešiti? Namreč sveženj krožnega gospodarstva bi bil dobra priložnost, da to tudi vključite. Hvala. Najlepša hvala. Še kako vprašanje? Ne, potem pa dajem besedo kolegu iz komisije. Kajon, uh, eh, Mr. Uh, eh, Mr. Florence. Ja, najprej odgovor gospodu Florencu. Mislim, da se je nanašal specifično na nezakoniti izvoz električne elektronske opreme. Torej, ali obstajajo nekakšne, nekakšni deli, ki so slabši v Evropski uniji, ki resnično ne izpolnjujejo ciljev. Verjetno vas ne bo presenetilo, da naša raziskava kaže, da so glavne poti za nezakonit izvoz elektronske in električne opreme iz Evropske unije ravno velika pristanišča. Torej jasno je, da bi morali osredotočiti naše ukrepe in eh, inšpekcije ravno na te na ta pristanišče. Ko govorimo o recikliranju, obstajajo tu velike razlike med posameznimi državami članicami. Kot sem že povedal prej, bomo v pobudi za večjo skladnost, s katero bomo začeli naslednje leto, posebno pozornost namenili prav vrzeljem, do katerih prihaja med državami članicami. Torej, predvsem se bomo osredotočili na tiste države članice, ki imajo najnižjo stopnjo izvajanja. To ni prva pobuda za izboljšanje skladnosti, ne, trenutno že poteka takšna pobuda glede gospodinskih odpadkov. Podobna pobuda pa poteka tudi glede nevarnih odpadkov. Trenutno razpravljamo tudi o eh, gradbenih odpadkih, pripravljamo pa tudi eh, pobudo o odpadnih vozilih. Tam imamo veliko težavo z tako imenovanimi ILV-ji iz neznanih virov. Ta pobuda za izboljšanje skladnosti je po mojem mnenju zelo koristno orodje, zato da najprej identificiramo vrzeli pri izvajanju, potem da dobro diagnosticiramo situacijo v vseh 28 državah članicah in na koncu tudi, da identificiramo možne rešitve, ki temelijo na najboljših praksah. Tako in če sedaj odgovorim na drugo vprašanje, ki ste ga zastavili. Naj povem, da se po najboljših močeh trudimo in da smo uložili veliko truda v to, da bi izboljšali izvajanje te direktive. Seveda ne moremo dati 100 odstotnega zagotovila, da bomo vse težave rešili v treh letih. Ne, to je nemogoče. Sem pa prepričan, da bomo v naslednjih treh letih dejansko naredili velik napredek. Kar se tiče električne in elektronske opreme v krožnem gospodarstvu, no tukaj ne morem kaj veliko povedati glede specifičnih predlogov, ki jih pripravlja komisija v okviru svežnja za krožno gospodarstvo. Potrdim lahko, da bomo predlagali ukrepe, ki se nanašajo na tako imenovan drugi del kroga. In to se nanaša na upravljanje električnega in elektronskega odpada. Spregovorili bomo o tem, kako ponovno uporabiti jezelke kako jih popraviti, kako zagotoviti njihovo dolgoročno uporabo in tako naprej. To so zelo pomembni aspekti elektronskih odpadkov. V ta svežen bomo vključili tudi predloge za razvoj trgov za sekundarne materijale. To je ključnega pomena, če želimo pripraviti določene uspodbude za zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme. Poleg tega pa je mogoče, da bomo v svoj zakonodajni predlog vključili tudi minimalne zahteve za razvoj schem za odgovornosti proizvajalcev. To je zelo pomembno, ko govorimo o upravljanju električne in elektronske opreme. Kot gotovo veste, obstajajo nekatere scheme v Evropski uniji, ki že delujejo in ki so oblikovane tako, da zagotavljajo dobro upravljanje električnih in elektronskih odpadkov. In te scheme dobro delujejo. Torej, v svežnju krožnega gospodarstva lahko vsekakor navedemo specifične podrobnosti, ki trenutno še niso na voljo, bodo pa potem vključene v obliki določenih ukrepov. In na tak način bomo imeli pozitiven učinek na upravljanje z električnimi in elektronskimi odpadki, ne samo na recikliranje, ampak tudi, kar se tiče preventivnih ukrepov. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj lahko zaključimo s to točko na dnevnem redu in preidemo na naslednjo. Vprašanje za ustni odgovor v zvezi z redkimi vrstami raka čaka nas in izmenjava mnen s predstavniki komisije. Besedo predajam kar avtorici, podpredsednici Dačani Sarbo. Izvolite. Hvala, predsednik. Tu te pa tudi zdaj mi, da če te cene Evropen, sem te... Vsako leto 540 tisoč evropskih državljanov zboli za redko obliko raka. Ampak ta redka oblika raka ni ravno najbolj primeren izraz. Redke oblike raka predstavlja kar 22 odstotkov vseh rakavih obolenj v Evropi. Stopnja preživetja po petih letih je nižja pri tistih posameznikih, ki zbolijo za redko obliko raka, kot pri tistih, ki zbolijo za bolj tako imenovano običajno obliko raka verjetnost, da ne bodo preživeli, je 18 odstotna oziroma 18 odstotkov višja kot pri tistih posameznikih, ki zbolijo za bolj razširjenimi oblikami raka, kot je naprimer rak dojke ali rak na črevesju. Velika večina ljudi, ki zbolijo za redkimi oblikami raka, zbolijo za kožnim rakom ali tumorjem. Ogromno ljudi umre in večina posameznikov dobi diagnozo rakavega obolenja, ko je to obolenje že precej napredovalo. Med državami članicami Evropske unije so tudi različne oblike zdravljenja na voljo. V vzhodnji Evropi samo 27 odstotkov ljudi preživi po petih letih, drugod po Evropi pa kar 40 odstotkov bolnikov po petih letih postavitve diagnoze še živi. To je predvsej zastrašujoče, namreč dokazi obstajajo, da če se diagnoza postavi dovolj zgodaj, če se zagotovi ustrezno zdravljenje, je možnost preživetja kar 80 do 90 odstotkov višja. Zgodnje odkrivanje in enakopraven dostop do kakovostnega zdravljenja je treba izboljšati v Evropski uniji, če želimo kot unija zagotoviti večjo možnost preživetja vsem bolnikom. Komisija mora predlagati vsaj minimalni standard za zdravljenje tistih bolnikov, ki zbolijo za rakom ki je redke oblike. Potrebujemo tudi ustrezni referenčni center, na katerega bi se bolniki lahko obračali. Zato imam nekaj vprašanj. Kakšne ukrepe bo komisija sprejela? zato da se bo zagotovila pravočasna diagnostika ter tudi pravočasno zdravljenje in obravnava bolnikov z redkimi oblikami raka, zlasti, ko gre za raka glave in vratu. Pogosto so na voljo učinkoviti načini zdravljenja, vendar nimamo ustreznih infrastruktur, znotraj katerih bi se zdravljenje izvajalo. Ali bo Evropska unija financirala tudi postavitve infrastruktur, ali boste postavili minimalne standarde, kako boste spremljali spoštovanje teh standardov in vpliv na pacijente. Hvala. Hvala, gospa Sarbu. Strani komisije, gospod Hübel, izvolite. Well, thank you very much. Najlepša hvala tu zadaj, se skrivam. Hvala lepa in hvala lepa za to vprašanje, ki se povezuje z redkimi vrstami raka. Za nas je to posebej pomembno področje znotraj širšega področja kroničnih bolezni. Na podlagi številk, ki ste jih izpostavili, bi povdaril, da približno 25 odstotkov obolelih za rakom zboli za redko vrsto raka. Zelo dobro se zavedamo na podlagi dela, ki je bilo financirano v preteklosti na podlagi sodelovanja z državami članicami v kontekstu politike na področju raka in redkih bolezni, da je zelo pomemben dejavnik, kdaj je postavljena diagnoza. Pomembno je tudi, ali imajo posamezniki dostop do terapij in zdravljanja, klinične študije, ki temeljijo na znanstvenih dokazih, kažejo, da je dostop do zdravljenja pomemben. Zelo pomembno je, da imamo na voljo tudi ustrezne registre in podatkovne zbirke tkiv. Relativne stopne preživetja so pri redkih vrstah raka precej niže kot pri običajnih vrstah raka številke se razlikujejo med državami članicami, zato je zelo pomembno, da se lotimo tudi vprašanja neenakosti držav članic na tem področju. Glede preventive, kakšnega specifičnega pristopa nimamo, ko gre za preprečevanje redkih vrst raka. V Evropskem kodeksu proti raku pa predlagamo, da se preventivi bolj posvetimo, da bomo s tem izboljšali tudi zdravljenje raka glave in vratu, kar omenjate v svojem vprašanju. Posebej nas zanima uporaba alkohola, izpostavljenost soncu, uporaba alkohola, potem ustna higijena. HPV virus in izpostavljenost le temu. To so pomembni dejavniki, ki vplivajo na to, ali bo posameznik zbolel ali ne. Tudi države članice bi morale izboljšati svoje zdravstvene sisteme. Pomembno je, da spoštujemo direktivo o spoštovanju pravic bolnikov in direktivo o čezmejnem zdravljenju. Evropska referenčna mreža se še posebej osredotoča na redke bolezni. Številne redke bolezni, ki bi jih sicer zajela referenčna mreža, bodo sedaj zajete v delih, ki se ukvarjajo z redkimi oblikami raka. Potem je pa tu še vprašanje odobritve zdravil sirot. Na voljo imamo evropski mehanizem za odobritev proizvodov. Nekje 60 odstotkov zdravil je bilo odobrenih za zdravljanje redkih vrst raka. Dostop do novih inovativnih zdravil je precej neenak, če primerjamo možnost dostopa med posameznimi državami. V svojih vprašanjih omenjate tudi projekt ki smo ga sprožili, predvsem na področju raka glave in vratu. Potem je projekt dostopa do zdravljen. Izboljšati želimo predvsem nudenje informacij glede različnih možnosti zdravljenja. Poudarjamo tudi vrste raka, za katerimi izbolijo otroci pediatrična onkologija in diagnostika ter zdravljenje z tega področja sta pomembni. Številne dodatne projekte in dejavnosti smo financirali v okviru raziskovalnega programa. Na podlagi vsega tega se nam zdi, da je čas dozorel za to, da tudi države članice bolj strukturirano vključimo v to razpravo o redkih vrstah raka. Verjetno veste, da imamo na voljo tudi strategije o raku in o redkih boleznih da pa bi zapolnili to vrzel, smo sprožili tudi nov delovni program v letu 2015, gre za skupni ukrep o redkih vrstah raka. Ti skupni ukrepi so, kot veste, ukrepi, ki jih izvajajo pristojni organi v državah članicah ter komisija upam, da bomo v začetku prihodnega leta začeli izvajati ukrepe tudi na tem področju, da bodo države članice bolj strukturirano sodelovale na podlagi zaključkov, do katerih smo prišli in ki jih sami spostavljate v vprašanju. To so oska grla, ki smo jih opredelili, naprimer registracija, usklajevanje pri smernicah, dostop do informacij ter še posebej podarek na redkih vrstah raka, za katerimi zbolijo otroci. V delovnem programu, zdravstvenem programu za leto 2015 se omenjajo vsi ti ukrepi, sam proces obravnave vsebine skupnih ukrepov pa se bo začel šele v prihodnih dnevih, tednih in mesecih, ko bodo imenovani pristojni organi skupaj s komisijo in drugimi deležniki, kot so organizacije bolnikov in druge, opredelili širše smernice delovanja. V tem trenutku žal ne moremo reči točno to bomo počeli, s temi ukrepi se bomo ukvarjali, zadeve bodo postale bolj jasne v prihodnih mesecih, ko se bo proces odvijal. Jasno pa je, da je skupno delovanje z državami članicami v okviru delovnega programa na tem pomembnem področju ključnega pomena. Države članice so se s tem tudi zauzele, da bodo bolj resno obravnavale to vprašanje redke vrste raka nekako padajo v to vrzel med posameznimi strategijami, ki se ukvarjajo z večjimi oblikami raka na eni strani, ter strategijami, ki se ukvarjajo z bolj redkimi boleznimi. Mi smo se odločili storiti korak dlje. Zadeve bo treba usklajevati z obema usklajevalnima skupinama, ki pokrivata politiko na področju redkih vrst raka in politiko na področju redkih bolezni. Hvala, gospod Hübel odziv strani članov odbora. Najprej gospod Grostet. Hvala lepa. Najprej bi rada izrazila zaskrbljenost v zvezi z redkimi vrstami raka. Sama sem se vedno zauzemala za ta vprašanja, tudi ko gre za raka slinovke, potem ko gre za redke oblike otroških rakov. To so zadeve, ki me precej skrbijo. Bolnik, ki trpi za redko vrst vrsto raka trpi še toliko bolj, zato ker gre za vrsto raka in še za redko bolezen hkrati, tako da niti ne ve, v katero skupino sodi. S tem se za žal zgolj povečujejo neenakosti pri zdravljenju bolnikov. Te vrste raka žal ne zbujajo dovolj zanimanja strani institucij. Poleg tega je na voljo premalo sredstv sredstev za raziskave, za diagnostiko, ko gre za redke bolezni. Slišali smo, da je prepozna diagnostika razlog za povečano umrljivost. Popovdne sem sodelovala na konferenci o redkih oblikah raka, Problem je v tem, da se bolezen zelo hitro razvija in če ni postavljena diagnoza pravočasno, se razraste še veliko hitreje, čeprav bi lahko preprečili. Bolniki nimajo na voljo dovolj informacij, države članice med seboj premalo sodelujejo v tem vprašanju, se osredotočate na zgodnjo diagnostiko, na strezno zdravljanje, na preventivo. Prepričana sem, da je del odgovora že bil podan strani komisije. Namreč bolj strogo bi morali izvajati priporočila mreže referenčnih centrov, direktiva o čezmejnih zdravstvenih storitvah, pri katerem sem bila soporočevalka, govori o tem. Evropska komisija pravi, da bi morali ukrepati hitreje, ampak številne države članice ne želijo vzpostaviti teh referenčnih centrov, oziroma mreže referenčnih centrov zavirajo vse mogoče poskuse, da jim ne bi bilo treba izvajati direktive o čezmejnih zdravstvenih storitvah. Za bolnike, ki trpijo za redkimi vrstami raka, je ta direktiva ključnega pomena. Zato me zanima, kako namerava Evropska komisija pospešiti samo izvajanje direktive na kakšen način namerava komisija pritisniti na države članice, da se stvari pospešijo. Še ena zadeva ostaja odprta. Klinični poskusi, preden se da karkoli na trg. V mislih imam predvsem zdravila. Pri redkih vrstah raka so ti testi še posebej kompleksni, namreč najti je treba posameznike, ki trpijo za to obliko bolezni in jih prepričati, da sodelujejo v kliničnih poskusih. Zanima me, ali komisija namerava sprejeti kakršen koli ukrep za to, da bi se ti klinični poskusi na evropski ravni bolj oglaševali, da bi lažje pridobili klijente oziroma bolnike za te poskuse. Hvala lepa, gospod Peričini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prebral sem vprašanje socialistov. Vesel sem, da se lahko pogovarjamo o tem izjemno pomembnem vprašanju. Vsi se strinjamo, da bi morali zadevo obravnavati bolj poglobljeno. Ugotavljamo pa, da v tem vprašanju izme, omenjate predvsem raka glave in vratu. Pravite, da ni na voljo dovolj zdravil za to obliko raka in da je zaradi tega razloga tudi umrljivost veliko više. Znano sicer lahko zagotovi tudi izjemno učinkovito zdravljenje teh redkih vrst raka, ampak zdravljenje pogosto ni vsem dostopno. Učinkovita zdravljenja so na voljo tudi za raka glave in vratu. In zanima me, kaj se zgodi, če naprimer zdravljenje ni na voljo. Pri redki vrsti raka se še vedno tudi v znanstveni literaturi pojavljajo vprašanja, na kaj točno se nanaša ta definicija. Surveillance of rare care in Europe. O tem se pogovarjajo tudi v znanstvenih krogih. Za redko vrsto raka gre, če zboli šest posameznikov na sto tisoč državljanov. Različne oblike raka se pojavljajo tudi znotraj raka glave vratu in kožnega raka. Različne oblike karcinoma obstaja cel niz različnih kategorij rakavih obolenj, ki skupaj predstavljajo raka glave in vrtu. Nekje 100 različnih oblik raka smo združili v to širšo definicijo raka glave in vrtu. Kako lahko potem sploh opredelite kemoterapijo, potem biološka zdravila, ki naj se uporabljajo pri zdravljenju raka glave in vrtu, radioterapija? Na voljo imamo tudi protokole zdravljenja, ki združujejo vse tri oblike zdravljenja poleg kirurgije. Potem, kaj je z odmerki? Če se ta patologija obravnava ločeno v vseh svojih sestavnih delih, bomo ugotovili, da gre pravzaprav za patologijo, ki je sestavljena iz različnih oblik redke vrste raka. Če bomo sedaj poskušali pozdraviti bolezen, ki je težko ozdravljiva zaradi same opredelitve. In čeprav obstajajo zdravljenja, ki so učinkovita in bomo porabljali sredstva za nekaj, kar sploh ni redka bolezen, mislim, da bi morali res najprej obrazložiti, o čem govorimo, ko govorimo o redkih boleznih. Sicer bomo sredstva namenjali za napačne razloge. Hvala lepa. Besedo predajam nazaj komisiji. Gospod Hübel, hvala lepa za ta vprašanja, ki so še kako merodajna. Če si pogledamo odločitve, ki se sprejemajo v državah, v organizacijah, bolnišnicah, boste videli, da smo bili dokaj uspešni, ko smo spodbujali države, da pripravijo nacionalne načrte za zdravljenje raka, ko smo jih pozvali naj storijo več na področju zdravljenja, na področju presejalnih testov. Včasih smo slišali, da zadeve trajajo dlje, kot smo pričakovali, ampak ko gre za to, mrežo referenčnih centrov v Evropi. Nedavno je potekala konferenca v Lizboni, na kateri smo govorili o tem, kako bi lahko širili informacije s tem v zvezi in tudi v zvezi z delom, ki se opravlja na tem področju. Prišlo je do novega zagona, ki nam bo omogočil, da se zadeve še hitreje premaknejo naprej. Tudi nas zanima, kako bo to delo vplivalo na področje, ki ga trenutno obravnavamo. V vsakem primeru se delo zelo hitro odvija, tudi ko gre za te referenčne mreže. Države članice so se zavezale k temu. Tako da se zadeve premikajo, mi sicer ne moramo uradno pritisniti na države članice, naj spremejo ukrepe. Kaj pa zadeva vaše vprašanje o sami opredelitvi Drži, da trenutno delamo na podlagi teh začasnih opredelitev. Rare Care Net Project je tisti, ki je opredelil te pojme. Gre pa za praktično opredelitev, ki je zgolj izhodišče. 168 različnih skupin različnih redkih vrst raka obstaja. Čaka naš tudi skupni ukrep, to je na naslednji kakovostni korak naprej, ko se bomo lotili tega skupnega ukrepa, bomo pogledali, kaj se dogaja z opredelitvijo, kaj se dogaja z združevanjem posameznih oblik raka. To bomo prednostno obravnavali. Kot sem povedal, zadeve se bodo odvijale v prihodnjih tednih, mesecih, ko bomo tudi bolj natančno opredelili vsebino skupnega ukrepa. Glede kliničnih poskusov bi pa kolega, kolegica Sabine Hülliger prosil, da pove kaj več. Yeah, Hvala lepa. Pri kliničnih poskusih smo v fazi izvajanja, v zgodni fazi izvajanja nove zakonodaje. Pričakujemo, da bomo k malu že priča učinku nove zakonodaje ki skuša poenostaviti klinične poskuse v Evropi. Želi vzpostaviti enotno vstopno točko za vlaganje prošen za klinične poskuse, tako da bomo učinek zakonodaje k malu videli. Zadeve skušamo pospešiti, kolikor se le da. Če nekoliko presežem to vprašanje kliničnih poskusov, Veliko dela v vsakem primeru poteka v tem trenutku. Sodelujemo tudi z Evropsko agencijo za zdravila. Preverjamo, kaj se dogaja s temi sistemi za odobritev zdravil. Številne pobude se trenutno odvijajo, ki so namenjene temu, da se delo pospeši tam, kjer je to le mogoče, ne da bi pri čem pri tem kakorkoli ogrozili učinkovitosti, varnosti, kakovosti. Zelo pomembne razprave potekajo trenutno in presegajo zgolj to konkretno vprašanje o terapijah za redke vrste raka. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa za to vprašanje podpredsednici gospe Sarbu, hvala lepa tudi za zanimivo razpravo. Sedaj pa gremo na naslednjo točko. Izmenjava mnen s komisijo in Evropsko agencijo za zdravila o politiki pogojev za načrt pediatričnih raziskav ali njihovo opustitev. Besedo najprej predajam so predsedujočima delovni skupini za zdravje. Najprej besedo dobi gospod Petrle. Thank you very much, Chairman. Eh, I'm pleased to see representatives. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesel sem, da so z nami predstavniki komisije in EMEE. E. Junija smo kot delovna skupina organizirali delavnico o politiki pogojev za načrt pediatričnih raziskav. Otroci še vedno pogosto v okviru svojega zdravljanja dobijo zdravila, ki še niso bila dokončno potrjena Imeli smo tudi odlično priložnost za to, da se pogovorimo o tem, kaj moramo storiti, da se zadeve izboljšajo. 40 odstotkov zdravil ni razvitih za otroke. In otroci v Evropi umirajo predvsem zaradi raka. Zato moramo poskrbeti za to, da bodo ustrezna zdravila na voljo za otroke. To je vse z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Komisija gospa Juliher. Yes. Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste nas povabili na to izmenjavo mnen o tem zelo pomembnem vprašanju. Zadeva se seveda pojavlja v zakonodajnem kontekstu znotraj zakonodaje o pediatričnih raziskavah, pri razvoju zdravil je to relativno nov zakonodajni akt. Govorimo o približno 20 odstotkih populacije. Torej, otroci predstavljajo 20 odstotkov populacije. Vsi se strinjamo, da na otroke ne moramo gledati kot na majhne odrasle. Imajo posebne potrebe, zdravila je treba prilagoditi njihovim organizmom. Boljša zdravila za otroke je pobuda, ki smo jo sprejeli leta 2008. Do takrat nismo imeli na voljo raziskav, ki bi bile vezane na starost otroka oziroma na razvojno stopa, eh, raz, stopno razvoja otroka. Gospodarski in etični dejavniki so bili domnevno krivi za takratno situacijo zdravnik s svojimi kliničnimi izkušnjami je bil takrat tisti, ki je pravzaprav opredeljeval, kako in kaj. Ko smo leta 2005 sprejeli uredbo na tem področju, smo uvedli kar nekaj instrumentov. O načrtu pediatričnih raziskav se bomo še bolj podrobno pogovarjali. Verjetno vas veliko ve, da je komisija iz objavila poročilo o napredku v letu 2013. To poročilo je govorilo tudi o učinkovitem izvajanju zakonodaje. Nekaj instrumentov smo vzpostavili, oblikovali smo tudi poseben odbor, znanstveni odbor, in sicer ta deluje v okviru Evropske agencije za zdravila. Vzpostavili smo tudi okvir, ki naj bi omogočil bolj enostavno izvajanje pediatričnih raziskav. Leta 2013 smo že ugotovili, da imamo na voljo obetaven proizvod. Imeli smo že načrte pediatričnih raziskav za številne bolezni. Ukvarjali smo se tudi s kakovostjo raziskav. Diagrama na desni strani verjetno ne vidite, ampak 10 odstotkov pediatričnih raziskav oziroma načrtov je imelo predvsem težave s kakovostjo. Odkar imamo na voljo to pediatrično uredbo, zbiramo veliko več podatkov, pri tistih starostnih skupinah, pri katerih prej nismo imeli podatkov, v mislih imam predvsem novorojenčke. Če si pogledamo še napredek, ki je bil dosežen od leta 2006, več kot 800 potrjenih načrtov pediatričnih raziskav imamo, 95 načrtov se je že zaključilo. Vidite, kako se stvari povečujajo, razvijamo tudi nova zdravila, vendar to traja nekaj časa. Leta 2014-2015 smo bili priča vse bolj pogostemu izvajanju in zaključevanju načrto pediatričnih raziskav. Tudi nove odobrene proizvode, ki so namenjeni za zdravljene otrok, smo potrdili kar 41, potem so tu še nove pediatrične indikacije za odobrena zdravila, kar 57 jih je. Ogromno je tudi zdravil, kjer so se izboljšali odmerki za otroke. Pri 124 zdravilih je prišlo do tega. To sem želela povdariti, zato ker govorimo o instrumentu, ki je z vidika razvoja zdravil zelo pomemben in smo ga nedavno sprejeli. V letih 2013, 2014 in 2015 pa smo že dosegali osupljive rezultate. Kakšno je področje delovanja načrtov pediatričnih raziskav? Pravni okvir je otemeljen na konceptu bolezni, stanja oziroma indikacije. Tudi splošno sodišče je potrdilo, izhodiščno točko za opredeljevanje področja načrta pediatričnih raziskav. Takšen je torej pravni okvir, ki predstavlja tudi izhodišče za nadaljne delo v okviru Evropske agencije za zdravila. Ko se naprimer oblikuje novo zdravilo, pogledajo, kakšne so indikacije pri odraslem Načrt pediatričnih razkav, raziskav se lahko izpusti, če obstajajo dokazi, ki kažejo na to, da se neka bolezen oziroma stanje pojavlja zgolj pri odraslih. Če grem naprej in se dotaknem pediatričnih raziskav na področju onkologije, že prej sem povedala, da nekje 10 odstotkov odobrenih načrtov pediatričnih raziskav izpeljemo v kontekstu pediatrične onkologije. Pomembno je vedeti, da v regulativnem okviru nikjer ne piše, da podjetja ne bi smela predložiti načrtov pediatričnih raziskav za pediatrične onkološke proizvode. pravi, podjetje, ki razvija neko zdravilo, je tisto, ki mora predstaviti načrt pediatričnih raziskav. Spodbudno je, da sodelujemo z razvijalci oziroma oblikovalci teh zdravil že v zgodni fazi in se pogovarjamo o tem, ali je možno razviti tudi kaj za pediatrične indikacije. In pred kratkim smo ugotovili, da so načrti na področju onkologije tudi kar dovolj pogosti. Želim um, s tem končati. In uh, kolegi iz Evropske agencije za zdravila bodo nadaljevali. Hvala za to predstavitev. Gospod Žortis Linari Garcia pa sedaj za Evropsko agencijo za zdravila. Hvala. Najprej se želim zahvaliti za priložnost, da z vami lahko razpravljamo o tej pomembni temi, ki nam je zelo pri srcu in gre torej za zdravje otrok. Želim Eh, povedati nekaj v zvezi s prideditvijo, ki je bila junija in da tudi povem, kako z regulatornega vidika eh, um, agencija opredeli določeno stanje oziroma določen pogoj za izvedbo načrta pediatričnih raziskav. Poskusil bom to razložiti čim bolj enostavno in sicer na levi strani eh, te prosojnice to vidimo. Začetek razprave o načrtu pediatrične raziskave gled, eh, se začne pri eh, ugotovitvi um, nekega ehm, potencijalnega um, ehm, bolezenskega stanja pri odraslih. In potem se začne razprava na ravni odbora, um, torej odbor poskuša ugotoviti, kakšna je bolezen oziroma bolezensko stanje, eh, ki um, s, um, vodi do te indikacije pri odraslih. Potem eh, se dogovorimo s sponzorjem aplikacije, torej o načrtu pedijatrične raziskave ali o opustitvi tega. Torej, to je kritičnega pomena, kajti to um, tako utemeljujemo, ali se bo izvedel nek načrt pedijatrične raziskave ali se bo to opustilo. Ampak to ima določene omejitve. Prvo je 11. člen uredbe, kjer beremo, da je treba opustiti tak načrt, če se od vsega začetka ugotovi, da se bolezen ali stanje nanaša samo na odrasle. V tem primeru eh, torej, eh, odbor odstopa od eh, takega načrta. Potem drugi pogoj, ki je pomemben, je, da Eh, in to jemljemo predvsem iz poročila komisije in sicer, da gre eh, za različna področja, ne samo za pediatrično področje, temveč, da se to uporablja tudi v drugih regulatornih okvirjih. In razen tega, eh, tako kot je, smo že videli na prejšnji prosojnici, začetek procesa je torej identifikacija potrebe razvoja tega pri odraslih in potem moramo ugotoviti, ali je to potrebno razviti tudi za otroke ali ne. Tu imam nekaj eh, primerov, ki bodo upam, da nadalje jasno pojasnili eh, to, kar sem povedal doslej. To je zelo pozitiven primer, kjer imamo pri odraslih reumatoidni artritis, eh, ki in tega pri otrocih ni. Eh, torej odbor bi si ogledal, um, kakšno stanje se pojavlja pri otrocih in to je juvenilni idiopatični artritis. In odbor bi predlagal, da se razvije načrt pediatričnih raziskav za eh, kronični idiopatični artritis. In to je lahko za oboje, za odrasle in za otroke. Potem um, um, zdravila za limfomo pri odraslih. In tu uh, pri odrocih uh, so uh, biološko s tem povezane neur neuroblastom, ampak tu ne moremo predlagati uh, načrta pediatričnih raziskav ali tega zahtevati. Lahko seveda to uh, Ehm, kljub temu priporočimo, ampak ne moremo tega zahtevati, kajti neuroblastom je zunaj stanja eh, limfome. In zato eh, to pač potem ni taka priložnost za črte pediatričnih raziskav. Eh, v poročilu 16. junija eh, tu se uporabljajo torej prednostni izraz, prednostni izraz preferred term, eh, pri opredelitvi bolizni in to naj bi predvsem uporabili za um, spodbujanje razvoja. Um, um, seveda bi bilo dobro, če bi um, um, namesto tega uporabili izraz visoke stopnje in ne prednostni izraz. Um, prednostni izraz je nižja raven in to bi lahko negativno vplivalo na razvoj uh, uh, raziskav za otroke in proizvodov za otroke. To je torej ilustracija iz um, Midre in sicer klasifikacija ki jo uporablja odbor na osnovi politike, ki je objavljena tudi na naši spletni strani. In sicer um, po eni strani gre za bolezni, ki tudi različne vrste raka, naprimer um, v um, bolnišnicah, kjer ni pediatričnih klinik. In potem um, je treba iti iz nižje na vedno višjo raven in, in pri tem poskušamo predvsem z ustreznim podjetjem razviti nek pristop, ki bo pomagal tudi otrokom, ki jih zadeva določeno bolezensko stanje. Seveda pa gre za stalna prizadevanja. E, včasih izvajanje tudi ni bilo tako perfektno. Eh, to je naprimer pri pregledu seznama um, um, to, eh, torej, um, načrtov, od katerih se je odstopilo, oziroma imamo cel tak razred takšnih, um, um, takšnih raziskav. Um, seveda so um, pogoji za to zelo strogi. Um, ki temeljijo na podatkih. Um, bil je sprejet torej tak seznam za um, opustitve tek, takšnih pediatričnih raziskav, ampak menimo, da uh, je ponekod to možno na osnovi 11. člena. Um, sedaj je manj pogojev, za eh, takšne opustitve in to je omejeno samo na določene pogoje. Želim eh, na kratko zaključiti in eh, potem bomo tudi razpravljali o tem. Pediatrična uredba je privedla do izboljšav pri razvoju zdravil za otroke. Um, torej, pediatričnih raziskav ne moremo zahtevati pri boliznih, ki um, zadevajo samo odrasle. Prostovoljno je to seveda možno storiti. Potem um, uporaba iz um, raza visoke stopnje um, zahteva seveda veliko. Eh, zauzetost. Seveda eh, želimo dobro sodelovati tudi s proizvajalci in želimo interakcijo tudi s skupinami bolnikov in eh, z znanstveniki. Definicija pogojev je predvsem tudi znanstvenega vidika velik izziv. In s tem želim tudi zaključiti svojo predstavitev. Hvala. Sedaj pa gospod Brennan, ki bo govoril za gospo um, Ilmon, um, ki je um, sopredsedujoča te skupine in potem gospa Grostet. Gospa uh, no, danes ne more biti tu in um, želim povedati naslednje. Uh, Hvala eh, za to pomembno razpravo danes. Eh, pred devetimi leti smo sprijeli pediatrično uredbo in to je pozitivno vplivalo na eh, obravnavo nekaterih pediatričnih bolezni. Vendar je pa eno področje, kjer ehm, eh, ni napredka in sicer ehm, preprečevanje bolezni v. Eh, eh, otroških letih in predvsem gre tudi za zdravljanje eh, bolezni v otroštvu, naprimer v, eh, gre predvsem za rak. Eh, in pri hm, zdravljenju raka pri odraslih smo dosegli deloma večji napredek kot pri ot, eh, otrocih. Um, en razlog za to je, da um, lahko tisti, ki razvijajo nova zdravila, odstopijo od načrtov pediatrične raziskave pod določenimi pogoji, če eh, so mnenja, da se ta bolezen pojavlja samo pri odraslih, ker eh, mnogi raki eh, zadivajo predvsem odrasle, ne pa otroke in tudi obratno, potem tudi. Um, nastajajo seveda določene pomankljivosti pri razvijanju ostreznih zdravil. Se pravi, um, da se zdravila, ki se uporabljajo pri pediatrični obravnavi, pogosto ne um, preiskujejo ustrezno. Um, um, mnogo jih je um, avtoriziranih um, dovoljenih za uporabo pri odraslih, nimajo pa ustreznega dovoljenja tudi za uporabo pri zdravljenju otrok. In um, zato je to treba na vsak način um, izboljšati, predvsem kar zadeva opredelitev pogojev. Um, potem biološka genetska um, genetsko nenormalno stanje, to je treba seveda tudi upoštevati. In to pomeni, da um, ehm, PT, eh, ki ga najraje uporablja medra in ne HLT, eh, um, ehm, torej um, na vsak način bi bilo bolje, če bi si uporabil HLT in ne PT, kajti eh, drugače bi bil um, učinek ravno obraten. Um, zakaj ne, ni boljše, če si ogledamo biološko abnormnost ali gensko abnormnost neke bolezni, kot pa lokacijo neke bolezni. Kaj ti na ta način bi bilo tudi lažje obravnavati e, takšne bolezni. 35 e, e, tisoč otrok pri 35 tisočih otrocih se diagnosticira rak vsako leto in zato moramo takoj ravnati in ne moramo čakati na to, kaj bo prinesla prihodnost. Gospa Grostet. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Sama sem bila poročevalka o pediatrični uredbi pred devetimi leti. Moram reči, da sem zelo razočarana zaradi posledic, ki jih je prinesla ta uredba. Namreč pediatrična uredba ni prinesla pozitivnih učinkov, kot smo si jih predstavljali. Velike težave smo imeli s prejemanjem pediatrične uredbe, ampak ogromno dela nas še čaka. Moram reči, da z veliko mero zadovoljstva sprejemam odločitev agencije, da odpravi določene izjeme pri politiki pogojev za načrt pediatričnih raziskav, ampak zdi se mi, da ta odločitev ne gre dovolj daleč. Možnost odstupanja od obveznosti ki jih opredeljujejo pogoji za načrt pediatričnih raziskav, so se prepogosto uporabljale. Ogromno ljudi je jeznih in tudi sama sem svojo jezo večkrat izrazila. 60 odstotkov načrtov pediatričnih raziskav se povezuje s temi izjemami. Pri prvih petih letih izvajanja pediatrične uredbe je 26 zdravil bilo pedia potencijalno uporabnih v pediatriji, ampak zgolj pri polovici ali nekoliko več je bila uporabljena izjema pri načrtih pediatričnih raziskav. Zato so se z gospod Vilmot odločili, da bova komisarju poslali pismo, v katerem podpirava več organizacij bolnikov, želeli sva vprašati, kaj se dogaja s tem. Vemo pa, da nekatera zdravila za odrasle lahko aktivno delujejo na molekularni ravni pri otrokih ogromno je teh bioloških povezav med tumorji, ki prizadanejo otroka ali pa odraslega. Če dopuščamo preveč izjem pri načrtih pediatričnih raziskav pod pretvezo, da neko zdravilo ne deluje pri otrocih, zgolj pri odraslih, s tem zgolj ošibimo postopke, ki so vezani na načrte pediatričnih raziskav mislim, da so ti postopki trenutno preveč kompleksni in zato neprivlačni. Zato bi se morali bolj ukvarjati z mehanizmom delovanja posameznih molekul, preden ocenjujemo, ali je neko zdravilo potencijalno nevarno za zdravljenje pediatrične bolezni. Še nekaj vprašanj v zvezi s tem fast track postopkom, torej pospešenim postopkom za hitrejše dajanje zdravil na trg. Creating Hope se imenuje ta program v ZDA. Verjetno bi bilo dobro, če bi črpali navdih iz tega ameriškega programa, kajti na tem področju se mi zdi, da absolutno preveč zaostajamo in upam, da se bomo končno zganili, zato da bi uredba o zdravilih za otroke bolj aktivna, boljša in poskrbela za interese otrok. Hvala. Hvala za ta prispevek. Ne vidim drugih prijav za razpravo, zato dajem besedo spet komisiji. Spaj Juliher. Hvala. Najprej se bom odzvala na vprašanja in na pripombe, ki so bile podane. Iz človeškega in tudi institucionalnega vidika je seveda razumljivo, da je frustracija. Vedno smo so frustrirani, če je tako, da um, pri boleznih, bolezenskih stanjih otrok nimamo ustrezne obravnave, zdravljenja. To je seveda razumljivo in nihče, nikomor to ni vseeno. Želim se brniti na uredbo. Gospa Ogoristit dobro ve, kako težko je bilo takrat eh, vzpostaviti ta regulatorni okvir. Razvoj novega zdravstvenega izdelka je, se zgodi na pobudo Eh, podjetja in regulativni okvir mora vzpostaviti eh, ravnovesje med eh, raziskavami, po drugi strani pa se seveda ne sme zakasniti dostop do novih zdravil. Torej, če um, imamo te PIP-je, določene spodbude, um, ki smo jih predvideli v tej uredbi, je bilo predvsem pomembno najti pravno ravnovesje pri eh, časovnem določanju tega razvoja. Eh, vedno si želimo dodatne spodbude. Želim opozoriti na naslednje. Mnogi, mnoge vrste raka um, v pediatriji so tudi redke vrste raka zato eh, je potrebnih še več spodbud za iskanje pravilnega zdravljena oziroma za pravilno obravnavo teh bolezni. Mislimo in s tem se odzovam, odzivam tudi na priporočilo, da naj bi k malu opravili pregled uredbe in sicer um, bilo je omenjeno, da naj bi to storili pred letom 2017. Za leto 2017 pričakujemo poročilo. Razvoj zdravstvenih eh, izdelkov je dolg proces žal. In če novembra 2015 govorimo o učinkih in koristih te uredbe, je to mogoče preuranjeno. Kot komisija, predvsem si veliko pričakujemo od tega leta 2017, ko bo izveden pregled in takrat bomo imeli tudi že več podatkov za to, da ugotovimo, kakšne je koristnosti uredbe. Nismo pa mnenja, da pediatrična uredba doslej ni imela opremljivih rezultatov. Menimo, da se je zgodilo ravno nasprotno. V umestnem času je bil razvoj zelo impresiven. Hvala. In še agencija za zdravila. Z, eh, eh nabizal bom na to, kar je povedala predstavnica komisije. Eh, torej uredba je eh, uspeh, eh, to je tudi naše mnenje. Seveda smo tudi mi frustrirani kot odbor, da ne moremo iti dlje. Smo pa tudi z tehničnega vidika v težavni situaciji. V zdravstveni skupnosti poteka razprava o tem, kako identificirati določene bolezni. In Eh, vzpostavitev te uredbe je temeljila na tem, da eh, določimo, določimo bolezni eh, z dokazi, ne pa tako, toliko na bio, biologiji, na biološkem pristopu. To bi seveda vplivalo tudi na pediatrične eh, raziskave, če bi bil pristop drug, drugačen. Mi smo za to znanstveno razpravo, ampak izvajanje ni tako neproblematično. Right. Um. Hvala. Um, ugotavljamo, da bodo potrebne še nadaljne razprave. Poznaje ob drugih priložnostih. Ali želi gospa Grostit sedaj še kaj dodati? Dve minuti. Hvala, zelo kratka bom. Mi smo se o tem že pogovarjali in Evropska komisija to zelo dobro tudi ve čakate na rezultate študije, ki bo objavljena leta 2017. Ampak lepo prosim komisijo, da upošteva mnenje parlamenta in našega odbora. To je absolutno predolg rok. Sicer ste rekli, da je proces dolg, da je še prezgodaj zauzemati stališče, ampak vse skupaj traja že devet let. Določen odmik lahko storimo in pogledamo zadeve stališča so se nekoliko spremenila, zadeve bi morali pospešiti, ne pa da čakamo na leto 2017, da se začne spreminjati uredba, da bomo spoh videli, kje naj spremenimo, kaj naj spremenimo, zato da bi ta uredba bila bolj učinkovita in hitreje dosegla rezultate. Hvala. Se pravi, da se bomo s tem še ukvarjali v našem odboru. Hvala vsem za udeležbo. Hvala komisiji in agenciji za zdravila, da ste sodelovali pri tej razpravi, ker ni drugih točk pod razno. S tem tudi zaključujemo današnjo sejo. Želim vam hvala lepa in želim vam še lepo povdan.